Gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni. Danes začenjamo s, posebnim, s posebno točko na našem dnevnem redu, o kateri smo se dogovorili. Gre za razpravo vesole z Evropsko komisijo. Gre za podrobno vprašanje, o katerih želimo poprašati komisijo. Poročilo remek smo že imeli, imeli smo prvo razpravo in ugotovili smo, da je potrebno razčistiti še kar nekaj vprašanj. Ugotovili smo, da je interes odbora velik, vendar pa žal danes na nic ni prav veliko. Komisija je z nami, nekaj kolegov je podalo tudi ustna, oprostite, pisna vprašanja, tako da se je komisija lahko pripravila, tako da smo rekli, da bomo resnično govorili o zelo natančnih točkah in vprašanjih. Moj predlog je, da damo najprej besedo komisiji, da bo odgovorila na vprašanja, ki smo jih zastavili, potem pa se lahko tudi pogovarjamo. Mislim, da je to najbolj učinkovito in smiselno. Gospod Ferhov, prosim, če odgovorite na vprašanja, ki so bila zastavljena strani naših kolegov. Vprašanja imate vsi? Hvala lepa. Prosim. Good, good morning. Um, Dobro jutro. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost odgovoriti na vaše vprašanja. Morda nekaj za uvod, glede vprašanj, ki smo jih dobili, potem pa bom šel podrobno vprašanje. Najprej, verjetno je pomembno, premisliti, kje smo in eh, kaj predstavlja Galileo in Eknos. To sta infrastrukturi in parlament in svet sta jo sprejela pred nekaj leti in jasno je vam vsem, da EU daje dodano vrednost tem programom, ker je sta predraga, da bi jo izvajali na nacionalni ravni predstavljata ključno infrastrukturo in tehnologijo, kot so mobilni telefoni, internet in tako dalje, za delovanje gospodarstva Evropske unije. Prav tako se dobro umešča v strategijo EU 2020, kar se inovacij tiče, kar se bolj zelene, bolj povezanega gospodarstva tiče in tudi kar se tiče mobilnosti in podnebnih sprememb, pa tudi vrsta drugih ciljev. Investicije med Evropsko vesolsko agencijo strani EU znaša čez 6 milijard evrov. To bo za obdobje 2006-2013. Predvsej let testiranja tehnologije, razvoja tehnologije imamo že za sabo. Prav tako gre za mednarodne dogovore, ki smo jih sprejeli in za okvirne sporozume. Vse to je že za nami. Naj povem, da smo kar precej stvari že postorili, kar se izvajanja programa tiče. EGNOS je, že deluje in ga bomo certificirali do konca leta tudi še prav posebno za nekaj programov, ki jih razvijamo. Galileo je v postopku javnih naročil in naslednje leto naj bi sprožili prve programe nadzorne centre opremljamo, prav tako pa izgrajujemo centre po vsem svetu za spostavitev naslednje leto. Naj povem, da je bilo upravljeno zelo veliko dela. Sedaj moramo razmisliti o naših daljših načrtih. Mi mislimo, da je potrebno investirati v oba programa in da je to zelo pomembno govorim o investicijah v naše lastno premoženje. Torej, kakšni so naši izzivi za prihodnost? Z Egnosom moramo ohraniti in razširiti evropske storitve, ki bomo lahko uporabljali v kmetijstvu, letalskem prometu, pa tudi v drugih sektorjih, da bi zmanjševali emisije CO2, da bi bili bolj učinkoviti, se borili proti poplavam, na primer, in da bi seveda privrčevali sredstva pri odzivu gre naprimer tudi za pomorski sektor. Z Galilejem pa imamo dva izziva pred sabo. Najprej, kako bomo končali začetno instalacijo in potem nadalje, kaj je potrebno za to, da bi dobro nadaljevali delo v prihodnje. Ta prva faza je pred nami in odločiti se moramo ali za hitrejši in manj drag pristop, ali za bolj počasen in dražji pristop. Vprašanje je, da je tista jasna izbira hitro manj sredstev, vseeno nekaj, kar zahteva dodatna sredstva v tej finančni perspektivi in to je v teh časih seveda zelo pomembno vprašanje. Druga faza, to je operativna faza, je ključno vprašanje, kako lahko pripričamo potrošnike, uporabnike, da bomo lahko zagotavljali minimalne zahteve za delovanje sistema, da bodo torej uporabniki investirali v uporabo signalov. Air France, KLM, Lufthansa ne bodo investirali v certificiranje in v ostale faze, v usposabljanje, če ne bodo zaupali v delovanje sistema in sicer v naslednjih desetletjih, v katerih se morajo obrestovati njihove investicije. Galerija zahteva 27 satelitov, kadarkoli. Ne glede na to, ali imamo kakšne težave ali ne, glede javnih naročil ali če kateri ne deluje. 27 satelitov je potrebnih. Vsi dodatni sateliti so samo za to, če gre kaj narobe. Torej, ne gre za to, da potrebujemo 30 satelitev, gre za to, da potrebujemo 27 satelitev, ki delujejo. In tukaj že odgovarjam na vprašanje. 18 satelitev že imamo, pripravljamo. Takšna struktura pa bo delovala 95 odstotkov odmerjenega časa. To pomeni, da tri tedne med letom takšna struktura ne bo delovala in torej ne boste mogli izračunati svoje pozicije. Torej, tisti, ki želijo imeti 100 odstotno zanesljivo signala, bodo čakali na to, da bo struktura polno uporabilna. Galileo bo nudil signale, ki so pomembni za življenje, za transport, za energijo in za nekatere vladne službe, pa tudi za mirovne službe in tako dalje. To bo politična zaveza, ki bo potrebna za delovanje tega sistema. Seveda pa je potrebno povezati s tem tudi investicije, da bi ohranili visoko raven, raven delovanja in tudi podporo vlad. Gledajo in EKNOS sta temelj tega, kar lahko EU ponudi podjetjem, državljanom, uporabnikom po vsem svetu. Programi potekajo, sedaj pa moramo razmisliti o bolj danosežnih posledicah. Gospod predsednik, naj odgovorim na vprašanja. Mislim, da sem dobil 14 nizov vprašanj. Začel bom s svojimi odgovori, če pa mislite, da naj bom krajši, mi prosim to povejte. Prvo vprašanje je, koliko je evropsko gospodarstvo odvisno od eh, satelitske navigacije, ali smo izvedli stroškovno analizo pri komisiji in ali smo to primerjali eh, z drugimi področji, kot so transevropska mreža. Najprej naj povem, da je trg v EU ocenjen na približno 17 milijard v letu 2010. Ta številka upošteva prihodke podjetij, ki so neposredno povezani s satelitsko navigacijo. Tukaj gre za tiste, ki razvijajo programsko opremo in tako dalje. GMSS, satelitska navigacija, umešča zelo, se umešča zelo strateško v gospodarstvo. V gospodarstvo ZDA so ugotovili, da je električno mreže naprimer zelo odvisno od GPS-a. Gre za sinhroniziranje omrežij in če niso sinhronizirana, se izključijo. Poprečna izguba zaradi negotove oskrbe z električno energijo pa znaša približno 100 milijard dolarjev v ZDA za to, potrebujemo alternativni sistem v Evropi, da bi torej podprli sisteme, če bo to potrebno, če ne bo signala za GPS, na primer. Stroškovna analiza. To smo izvedli glede na prihodni umešni pregled in veliko podatkov o pomenu satelitske navigacije za gospodarstvo boste našli tam. Če to primerjamo s čezevropskimi omrežji, Naj podam preprosto primerjavo. Če to primerjamo z drugimi programi infrastrukture, je tukaj dobiček veliko višji, ta znaša okrog 40 odstotkov. Pri čezevropskih omrežjih je zgolj 7 do 8 odstotkov. Drugo vprašanje, ali je komisija še zavezana samo civilni uporabi Galileja ali obstajajo tudi nekoliko bolj siva področja za uporabo kot so mirovne operacije. Naj povem, da odločitev, kako bomo uporabljali sistem, je odločitev, ki jo sprejemata parlament in svet skupaj. V tem trenutku je sistem civilni sistem pod civilnim nadzorom, vemo pa, da obstajajo različne interpretacije, kaj to pomeni. Gotovo obstajajo področja, kjer menimo, da bi morali imeti tudi obramno funkcijo. Naj povem, na primer, primer, naj navedem primer transporta vaških enot. Ne vem, zakaj to ne bi bilo možno. Seveda pa je težko ugotoviti, kaj točno je civilna in vojaška uporaba. Torej, ko razpravljamo o uporabi, ki ni civilna, so tu vprašanja še odprta, vendar pa gre za politično razpravo med svetom in parlamentom in komisija bo odločitve izvajala. Komisija bo pripravila predlog za uporabo signala PRS. To bo predlog za pravni instrument, za svet in parlament in s tem v zvezi bomo gotovo imeli razpravo o tem, zakaj se bo PRS uporabljal, kdo bo imel dostop do tega signala in kako bomo organizirali naše delo. Prav tako smo poprašali države članice, o njihovih interesih za uporabo PRS-a. In imamo precej vladnih služb, ki so pomembne za države članice. Tukaj gre za obramno področje, za civilno zaščito, pa tudi za druga področja. Sistem bo potrebno ustrezno zaščititi, to je kritična infrastruktura. Zato bo potrebno zagotoviti zadostno raven varnosti. In sprejemamo tudi vse potrebne ukrepe, da bi sistem zaščitili. Tretje vprašanje je bilo sledeče. Kaj meni komisija o tem, da ZDA že pripravljajo tretjo generacijo GPS-a? Rusija končuje z GLONASom, Kitajska pa je pred Evropo pri izgradnji svojega sistema. Kaj bi naj Evropa storila, da bi postala konkurenčna na področju satelitske navigacije? Res je. ZDA e so predvsej pred nami, pred katerim koli od nas. Dva F satelite so začeli uporabljati in v naslednjih letih bodo začeli z GPS-3. Časovni razpored, na to moramo še počakati. Z izkušen vemo, da tudi v ZDA se vedno ne držijo rokov. Prihaja do zamud, do težav pri vzpostavitvi sistemov. Videti moramo, kakšen bo točen časovni razpored, ko se bo to zgodilo. razprave v Evropi o Galileju, pa so pritisnile na ZDA, Rusijo, Kitajsko in Indijo, da so začele razmišljati o satelitski navigaciji za lastno uporabo. Javna razprava v EU je te države nekako prisilila, da so začele razmišljati, da so ti sistemi prvič potrebni, pomembni in da je civilna uporaba teh sistemov vedno bolj pomembna. v Evropi. Če želimo Galileju in Egnosu zagotoviti storitve, moramo seveda izkoristiti priložnost, ki nam jo nudijo ostali sistemi. Galileo bo drugi sistem izbire, tako da mi imenujemo. ne moremo si meniti, ne moremo si misliti, da bi lahko kratkoročno prehiteli GPS, vendar pa to bo druga možnost izbire. Kar precej dela je še potrebno, še prav posebno sporozumi ZDA, zato da bi pridobili zaupanje ZDA industrije, da je Galileo res tisti sistem, ki je druga možnost za GPS-om. Prav tako bodo na voljo eh, bolj operabilni boljši sateliti, prav tako bo na voljo sistem v Rusiji, potem govorimo tudi o sistemu na kitajskem, vendar pa nismo čisto na jasnem, kje Kitajci so. Mislimo, da zelo hitro napredujejo, vendar pa obstajajo precej protislovne informacije o tem. Kakorkoli že, storiti moramo vse, kar je v naših močeh, da bi resnično izkoristili našo priložnost na trgu in da bomo Galileja ustrezno umestili. Zato je pomembno, da nadaljujemo z Galilejem kar se da hitro. Četrto vprašanje. Z novo nadgraditvijo GPS-a za 2012-2013, ali bo Galileo lahko ponudil komercialne storitve, ki bodo privlačne glede na konkurenco. Mislim, da je pomembno povedati, da smo razvili precej storitev, ki jih ostali sistemi nimajo predvidenih. Gre za komercialne storitve, ki jih razvijamo, tudi storitev PRS je omeščena drugače kot polnovojaške storitve drugih držav. Prav tako imamo nekaj, kar, o čem drugi ne razmišljajo, to je storitev za reševanje in iskanje. Torej, lahko vidite, da je kar precej storitev, ki nas razlikuje od drugih. Zavestno smo se odločili, da bodo odprte storitve kompatibilne z GPS in zato imamo tudi ustrezne sporozume. koliko satelitov bo v orbiti, glede na sredstva, ki jih imamo na razpolago, ali še obstaja sredstva, ki niso bila porabljena in ali bo sistem zadosten za neodvisen sistem Evropske satelitske navigacije. Naj najdem številke. Trenutno imamo pogodbe za tri delovne svežnje od šestih. tukaj gre za podporni sistem, 85 milijonov, pogodba za satelite, 14 satelitov in pet Sojus raket, 399 milijonov. Neporabljena sredstva so povezana z dodatnimi lansirnimi rampami za katere pogodbe še trajajo. In potem tudi za segment misije, za nadzor in za operacijo, za operabilnost. In to bomo zagotovili, tako predvidevamo jeseni. predvidevamo, da bomo imeli 18 satelitov, 14, ki jih že imamo, plus 4, ki jih pripravljamo. S tem smo opredelili to, kar imenujemo začetna operabilnost. To bo nudilo začetne storitve, iskanje, reševanje PRS, ne bo pa dovolj za komercialne storitve in za storitev safety of life. Kot sem že dejal, nič ne bo na voljo vrš čas. Približno 95 odstotkov časa bo vse skupaj na voljo. Tri tedne vsako leto pa storitev ne bo, ker nimamo dovolj satelitov. Galilejo, in to je pomembno razumeti, je sistem 27 satelitov skupaj z infrastrukturo na Zemlji. Ne gre za več satelitov, ki vsak počne različno stvar. Vsak satelit prispeva v celotno strukturo in zato bomo potrebovali celoten sistem, zato da bi sistem polno deloval. To je tako, kot če naročite osebni avtomobil. Vsi vemo, da ima avtomobil štiri kolesa. To vsi vemo, pri Galileju pa jih je 27 satelitov, ki jih potrebujemo. Vseh 27. Gre pa seveda tudi za to, koliko razdanih koles potrebujemo. In tega še ne vemo. Sedaj smo dali, da potrebujemo tri, torej 30 satelitov vse skupaj verjetno pa bo, jih bomo potrebovali več. Praktično gledano in na tem še delamo. Potrebno pa je doseči polno uporabilno zmogljivost. In to je tisto, na kar čakajo uporabniki in trg, zato da bi investirali v uporabo teh sistemov. Res je, da trenutni proračun ne zadošča za dokončanje sistema Galileo. Zato potrebujemo razpravo o nadaljem financiranju, na to se bom še vrnil. Naslednje vprašanje. Blaženje tveganja. Kaj smo zagotovili, da bomo zmogli doseči učinkovit sistem. Najprej, kar se upravljanja s tveganji tiče, imamo predvsej obsežno funkcijo upravljanja s tveganji. Zelo pomembno je, da razumemo tveganja. Še prav posebno, ko govorimo o samo stroških, to je predvsej delikatna razprava, kajti lahko pride do tega, da določene storitve zahteva še dodatne stroške. Zato prosim, da razmislimo o kombinaciji stroškov in tvegan. In seveda je potrebno povedati, da tveganje vedno obstaja pri vesolskih programih, naprimer pri lansiranju, pri tehnologiji in če se to zgodi, je potrebno sisteme nadomestiti, ko se to zgodi. Samo za primer. Trenutno prihaja do zamot pri enem od satelitov, ker nekaj, pri dobave enega od satelitov, ker nekaj ne deluje. To je pač tveganje, ki obstaja pri teh programih in s tem moramo, to moramo sprejeti. Če kakšen del opreme ne deluje, ima lahko to gromozanske posledice za celoten sistem. Razvili smo torej zelo dober sistem nadzora tveganj želimo nadzorovati, blažiti vse faktore, ki bi lahko povzročili tveganje skupaj z Evropsko vesolsko agencijo in drugimi partnerji. Industrija ima tudi registre za tveganja na vseh stopnjah javnih naročil in to lahko potem razvijamo naprej. Se upravičujem, časovne težave imamo, lahko zaključite. Želel bi, da bi kolegi lahko zastavili tudi dodatna vprašanja. V desetih glasujemo, seveda. Želim, da odgovorite izčrpno, vendar pa, če želijo kolegi potem še zastaviti vprašanja, bo časovno vse skupaj nekoliko tesno. Torej, prosim, če zadeve nekoliko skrajšate. Prav, gospod predsednik, bom to storil. Naslednji niz vprašanj. Dvojni vir satelitov. To je točno tisto, o čemer sem govoril, da zmanjšamo tveganje. Torej gre za to, zakaj potrebujemo določene elemente, satelite, lansirne rampe ali potrebujemo dvoje le tega, če bomo potrebovali rezervo. Seveda pa to stane. Kaj ti potrebno je imeti dva razpisa? vendar pa gre za to, da če pride do tvegan, lahko ta tveganja hitro znižamo. Še prav posebno pri satelitih, pri lanserjih in pri drugih kritičnih komponentah si želimo dvojnih virov. Kaj bo komisija storila, da bo naš lastni navigacijski sistem 30 satelitov nudil vse storitve, ki so zahtevane, kot sem dejal, zato potrebujemo dodatna sredstva. na visoki ravni komisiji tečejo razprave o tem, ali je smiselno, glede na trenutne gospodarske razmere, zahtevati dodatna sredstva že v tej finančni perspektivi ali bomo počakali na naslednjo. Naslednje vprašanje. Kakšne posledice na financiranje na izgubo prednosti, bi lahko zamuda pri javnih razpisih imela za naslednjo finančno perspektivo. Če ne bomo imeli zadostnih sredstev leta 2011, bo to pomenilo težave v programu. Vsaj tri leta bomo zamudi, zamujali s polno operabilnostjo. Nadgraditev EGNOSA pa bo tudi odložena in tvegali bi tudi to da bi izpustili iz rok priložnost, ki jo imamo, če tega ne bomo storili. To bo pomenilo več stroškov, kajti znižati bomo morali postopke javnih naročil in to pomeni dodatne stroške. To smo tudi izračunali. Prav tako bo to pomenilo visoka industrijska tveganja, kajti če ne bo proizvodna tekla vse čas, to pomeni, da podjeta ne bodo mogla držati vseh zaposlenih in bo prišlo torej do razkoraka in do dodatnih stroškov. Izgubili bomo strokovno znanje in imeli bomo težave zagotavljanjem strokovnega znanja v prihodnjem. Torej, kot sem dejal, so finančna sredstva izredno pomembna. O tem razpravljamo v komisiji in upamo, da bomo naslednjih nekaj tednih sprejeli odločitev, ali bomo lahko zahtevali za dodatne sredstva. Gotovo pa je zelo pomembno, da ne bi bilo preveč zamud. Časovni razpored za lansiranje satelitov. Trenutni IV lanserji so načrtovani za sredo 2011 in naslednji niz za konec 2011. To je že zamuda. Imamo težave z določenim delom opreme satelitov in to povzroča zaskrbljenost in na to opozarja tudi Evropska vesolska agencija in industrija. Pogodbe za 13-14 prvih satelitov predidevajo, da bi jih lansirali konec 2012, med letom 2013 in na začetku 2014. Če bo vse po časovnem razporedu, in moram priznati, da to ni vedno tako v vesolskih programih, vendar pa program pravi, da bi vseh 18 satelitov prvi polici 2014 že imeli v orbiti. Potem pa vprašanje, koliko sredstev bo potrebnih za naslednjo finančno perspektivo, da bi lahko dolgoročno zagotovili delovanje sistema. Ocene za trajnostno delovanje sistemov Galileo Egnos in potem tudi še zadostno sredstvo za raziskave in razvoj kažejo, da bomo potrebovali poprečno približno 750 milijonov na leto. za naslednjih 30, 40, 100 let. To je ocena 2009-2010 in to je poprečna vrednost. Imamo pa nekaj specifičnih proračunskih vprašanj povezanih s tem, kaj ti, če bi želeli kupiti sistem, tako kot to počnemo z najnižjimi stroški, bi morali vzpostaviti pogodbe širokega obsega in eh, dolgoletne pogodbe. To pomeni, da bi v nekaterih letih imeli zelo veliko izdatkov in bi jim morali nekako govoriti v nekakšnem pavšalu. To je vprašanje za proračun in izgled, pogledati moramo, kako bi to izvedli. Če to ne bo možno, bomo morali zmanjšati število pogodb in tako bi potem strošek sistema narastel. 750 milijonov na leto za Egnos in Galileo, torej v bližnji prihodnosti samo za primerjavo, ZDA, eh, GPS v ZDA stane milijardo dolarjev na leto. Samo GPS sistem. Toliko za primerjavo torej. Naslednje vprašanje. Mislim, da imam še tri. Zdaj, da je že leta 95 razmišljala o tem, da je GPS sistem nekaj, kar mora biti javna dobrina. Da smo začeli razmišljati o tem mi. Mislim, da je že kar nekaj časa, odkar smo govorili o tem, da bi Galileo lahko deloval pod PPP, da bi lahko bil samozadosten s svojimi prihodki. Študija lani pa je pokazala, da to ni izvedljivo. In menimo, da obstaja komercialni trg za komercialne storitve. Tukaj bi dobili približno 50 do 70 milijonov na leto, ko bomo polno uporabilni. In potem tudi še obstaja trg za PRS. Tu pa obstaja težava. Čeprav finančni in transportni ministri so nakazali, da menijo, da je potrebno plačati za PRS, pa, pa ministrstva, ki skrbijo za uporabnike, menijo, da to ni možno. Torej, tukaj je potrebno vprašanje še razčistiti. 50 do 70 milijonov prihodkov bomo torej dobili na leto iz komercialnih storitev in seveda to niti približno ni dovolj za to, da bi plačali za celoten sistem. To pomeni, da bomo potrebovali javna sredstva. In zato bomo imeli tudi kar precej posledic. Tudi glede upravljanja bo potrebno zagotoviti ta javna sredstva. ZDA dominirajo na področju sistemov pozicioniranja, predvsem GPS, in Galileo bi naj okrepil konkurenco na tem področju in pomagal evropski industriji. Imamo dovolj sredstev na razpolago, da bi to dosegli? Naj vam podam nekaj številk. Trg, ki ga predvidevamo za te storitve globalno gledano v naslednjih letih, bo verjetno med 200 in 240 milijard na leto. Vedno smo dejali, da želimo imeti tretjino tega trga, približno 70 milijard evrov letno torej. To je cilj evropske industrije. Kaj počnemo na tem področju? Najprej bi investirali v naš lastni sistem. približno 750 milijonov letno, kar je primerjavo s 17 milijardami mala investicija. In potem po eni strani moramo investirati v raziskave in razvoj, tako strani Evropske vesolske agencije, komisije in držav članic. Tukaj smo že zadeve nekoliko primerjali in vemo, kakšne so številke v ZDA. programi, vaški programi na federalni ravni v ZDA znašajo med 200 in 500 milijonov na leto. Če bomo želeli biti primerljivi, bomo morali nameniti približno toliko sredstev za raziskave in razvoj tudi v Evropi. In zadnje vprašanje, kakšno je stanje glede sodelovanja s Kitajsko, katero so največja tveganja če ne bomo našli dogovora s kitajskimi oblastmi in ali bo to vplivalo na delovanje Galileja in na varnostne razmere v Evropi. Razmere s Kitajsko so kompleksne. Imajo težave, kar se kompatibilnosti frekvent z EU tiče, pa tudi ZDA, kar se točno tega tiče. Mi in ZDA skušamo najti rešitev s Kitajsko. Imamo dvo- in večstranska pogajanja o tem, razprave. Oktobra bomo s tem nadaljevali in že naslednji teden na Dunaju v okviru Združenih narodov bomo to počeli. Potem pa imamo tudi dvostranske pogovore s Kitajsko EU, mi, s Kitajsko Julija. Če ne bomo dosegli rešitve, bomo morali zagotoviti prilagoditev operativnega sistema Galileja, da bi se soočili, razrešili to težavo. Mislimo, da je to izvedljivo in zato menimo, da bomo našli pravo pot. Idealno pa bi bilo, če bi dosegli dogovor s Kitajsko. Od pisma gospoda Barosa in odgovora kitajskega ministra smo dosegli napredek in upanje torej še ostaja. Se upravičujem, gospod predsednik, da sem bil tako dolg, vendar pa želel sem odgovoriti na sva vprašanja. Hvala lepa. Dankeschön. Hvala lepa. Seveda je pomembno, da se na vprašanje odgovori, ampak ob desetih moramo naprej. E, najprej gospod Odi. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi za izčrpne odgovore strani komisije. Tukaj Eh, pred našimi sogovorniki z Evropske komisije bi rad povedal, da je Evropska unija bila neuspešna pri številnih projektih Galileo, ker bi šlo do neuspešne izvedbe strani zasebnega sektorja. To je potem prevzel Jacques Baro eh, in tukaj vsekakor moramo eh, biti uspešni. Pomembno je, da komisija zagotovi, da bomo tukaj uspeli, kajti nič ne bi bilo hujše od tega, da potem, ko smo to prevzeli v javne roke, tako rekoč, da projekt zopet propade. Občutek imam, da, oziroma občutek nekako se poraja, da ne bi Galileo bil sistem, ki bo konkurenčen GPS-u, ampak ko bomo imeli stvari rešene na globalni ravni, ko bomo imeli globalno vodenje upravljanja v okviru G20 in tako naprej, ali morda ne bi bilo pametno voditi nekakšen komplementarni sistem skupaj z američani, eh, da bi imeli skupen sistem z našimi ameriškimi prijatelji, namesto da ne bi to bil konkurenčen sistem. Hvala, naslednja je kolegica Hall. Hvala komisiji za to zelo zanimivo in. Uh, celokupno poročilo in odgovore na vprašanja. Nekaj stvari pa mi ni najbolj jasnih. Konkretno, kakšne so zdaj razmere, kar zadeva nevarnost, ki jo predstavljajo sončne eh, izbruhi na soncu. Drugo, ali je res, da bo dovolj proračun 500 milijonov evrov. In eh, v eni od prejšnjih razprav s komisijo je bilo implicitno povedano, da so težave s Kitajsko v tem, da eh, vlada in pa vojska nekako delata vsak po svoje na kitajskem in da je eh, problem predvsem kitajska ljudska armada. Eh, zanima me, kakšen je bil vaš komentar s tem v zvezi. Hvala lepa, kolega Lambrec. Hvala. Naj se samo odzovem na to, kar je delal Žan Pierodi. Zahtevati od komisije zagotovila, da bo stvar funkcionirala, to je težko, kajti komisija lahko dela samo s tistim proračunom, ki ga dobi. Pomembno je, da če ne bomo zagotovili dovolj sredstev, da zapolnimo to vrzeli 750 milijonov evrov na leto za bližnjo prihodnost, potem pač ne bomo imeli sistema, ki bo funkcioniral. Tako da danes se mi zdi, da smo nekje na pol poti. Eh, ja, zamujamo, po drugi strani imamo ne le ta projekt, ampak tudi projekt ITER, ker smo šli fenomenalno eh, mimo proračuna. Tako da zdaj ali se stvari pač eh, rešijo in eh, rečemo prav, poželimo, kar je treba požreti in zgradimo sistem, ali pa stvar pustimo pri miru in opustimo vse skupaj. Ampak vprašanje je, ne ali lahko si privoščimo kaj takega, ampak ali smo pripravljeni pač reči, dobro, gremo naprej in zagotoviti, da bo se s tem deloval ne le 5-6 let ali nekoliko, ampak da bomo na dolgi rok vzpostavili. Mislim, da moramo imeti vse elemente, ki jih potrebujemo eh, za odločitev pred seboj. In nisem prepričan, da imamo vse te vhodne podatke pred seboj. In to je razprava, ki mislim, da bo, jo bomo morali imeti tudi svetom v bližnji prihodnosti, kajti res smo nekje na pol poti zdaj. In res se mi ne zdi, da bi bili v nekem pametnem položaju. Mislim, da moramo resno zagrabiti stvari. In če se odločimo, da gremo naprej, potem moramo veriti, da to ima določene implikacije na druge projekte. In če pa se bo odločimo za tega, bo to imelo posledice pri drugih. Kar se mene osebno tiče, moram priznati, da nisem pripričan, v katero smer je bolje iti. Angelika ni bila. Hvala lepa, predsedujoči dve pripombi. Najprej se zahvaljujem komisiji in eh, bi tudi podarila, da se mi zdi, da komisija izvaja odlično delo. Tukaj, gospod Vrhov, moram reči, da imam veliko zaupanja v vas in prepričana sem, da zadevo zelo dobro vodite in verjemite, ne povem tega pogosto. Drugo pa je moje osebinsko vprašanje. Navezala bi se na to, kar sta dejala gospod Odi in gospod Lamberts. Mislim, da smo res zdaj prišli do pomembne točke odločitve. Moramo se odločiti, kaj hočemo. Če hočemo svoj lasten satelitski navigacijski sistem, potem se moramo tega tudi lotiti in to čim prej in tudi na politični ravni vzpostaviti vse potrebne predpogoje, da bo ta sistem čim prej operativen in da bo lahko tudi šel v komercialno uporabo. In tu je pomembno, da zagotovimo določeno jasno sliko, kar zadeva stroške. Če pride do povečanja stroškov, je treba to čim prej povedati tako da bomo lahko načrtovali ne le za danes in za jutri, ampak tudi na dolgi rok. In potem se jo pač treba odločiti. Tudi o projektu ITER smo govorili, danes eh, naj bi govorili tudi o tem. In eh, če se naveš na to, kar piše v resopisi, da bo ta projekt na mesto 4,2 milijarde stal 7 milijarde evrov, potem moramo ta dva projekta eh, obravnavati skupaj in se potem odločiti, kam gremo, v kakšno smer pri obeh projektih in da tam, kjer je to potrebno, eh, tudi strnemo vrste na evropski ravni, da bomo lahko tudi na mednarodni ravni kaj pomenili. Hvala, gospod Taylor. Raz bi izredno podprl to, kar je dela gospod Nibler in gospod Lambert. Zdaj smo pri tem srednjeročnem pregledu in to javnost razume kot eh, nekakšno pripravo na osmi okvirni program, ampak glede na proračunske razmere je treba jasno povedati, da jih moramo najprej pri pregledu sedmega okvirnega programa ugotoviti, eh, kakšno sploh stanje pri velikih večletnih projektih in eh, v osnovi se zdi, čež da že govorimo o osmem okvirnem programu, ampak mm, ne, mislim, da. S proračunom pač vsega ne moremo pokriti. In tukaj se pogajamo o nekih številkah, ki v bistvu v sedmem filmem programu in tudi v eh, razdelku za vesoljske programe mm, sploh eh, ne obstajajo, teh sredstev ni. Tako da še pred poletjem bo treba upraviti ne le pregled, ampak moramo sploh dobiti v roke številke. Kajti ne vem, kako naj sprejemamo zdaj odločitve. Pred poletjem naj bi se svet guvernerjev eh, za ITER sestav eh, in ne vem, da, ne vem, ali bi bilo pametno, da komisija podaja ne vem, kakšne izjave s tem v zvezi, ne da bi upravili srednjeročni pregled in da bi eh, videli, ali smo v okviru predivnega proračuna ali ne. Hvala. Gospod Prhov, ste pa lahko v štirih minutah odgovorite na vsa ta vprašanja. Hvala, predsednik. Potem bom združil par vprašanj. Najprej vprašanje financiranja. Tukaj naj bom kar se da jasen. Najprej glede tega, odkot izhaja naša morebitna prošnja za dodatna sredstva. Pravim morebitna, zato ker odločitev v kolegiju še ni bila sprejeta in eh, upamo, da bo dokončno stališče sprejeto v prihodnem tednu, tako da bomo dejansko pred poletjem imeli vse potrebne podatke pred seboj in da jih boste imeli tudi vi. Kot prvo, prišlo je do bistvenih prekoračitev stroškov v prvih fazah, ki jih je vodila ESA, skupno 600 milijonov. In države članice so prosili, naj to financiramo, ker one tega več eh, preko ESA ne morejo. To smo sprejeli, kajti nefinanciranje tega projekta bi pomenilo, da bi se projekt avtomatično zaustavil. Torej 600 milijonov dodatnih smo tukaj zagotovili. Naslednje vprašanje je zelo resno vprašanje glede lansirnih naprav, ki jih mi v komisiji pač ne, ne, ne nadziramo. To ni pod našim nadzorom. Imeli smo eh, analize eh, z ESO in s drugimi državami članicami glede eh, stroškov lansiranja in ti stroški so se povečali v zadnjih letih za 80 odstotkov, tako da se soočamo z dodatnimi stroški lansiranja. Eh, na ravni približno 600 milijonov evrov. In nimam pooblastil, da bi šel po svoje in uporabil neke druge lansirne sisteme. Teoretično je to možno, seveda. Lahko bi se odločili za eh, kaj drugega, da bi dobili cenejše lansirne sisteme, ampak tukaj je več vprašanj. Prvo vprašanje je varnostno vprašanje, drugo vprašanje pa je očitno povezana s tem, da imamo v Evropi lasten lansirni sistem, eh, lastna podjetja na tem področju in imamo tudi določene zaveze v okviru STO-ja, kar pomeni, da imamo pač pogodbo z Arjan Espas. Eh, to ne pomeni, da imam jaz s tem kakšno težavo, da imamo z njimi pogodbo, ampak to seveda pomeni realnost takšna, kot je. In eh, stroški tukaj so 1,2 milijarde. In to moramo povedati jasno, da ni nekaj, na čemer bi imeli mi, eh, na, čemer, na kar imamo mi vpliv. Tu bi potrebovali dodatna sredstva na ravni 1,5 milijarde. Torej, teh 1,2, ki sem jih omenil, plus še povračilo za stroške raziskave in razvoja, eh, kajti to je bilo praktično ustavljeno, ko je bilo odločeno, da se 400 milijonov, 400 milijonov iz proračuna za raziskave in razvoj vzame za poplačilo 3,4 milijard, ki so bile dodeljene takrat. Torej, rezultat vsega skupaj je ta, da razen lansirnih sistemov, strošek sistema ostaja stabilen in smo se uspeli izpogajati dokaj uspešno za cene in večinoma so te cene skladne z našimi pričakovanji, ki smo jih eh, izračunali pred nekaj leti. Tako da z tega vidika je komisija uh, kar prepričana, da bo lahko ta program uspešno izvajala in imamo tudi potrebna sredstva. Tehnologija eh, je dokazano uporabna, sateliti so v vesolju, centri so delujoči in eh, uporabo, podatki o uporabi IAV-ja so zelo dobri, tako da mislim, da tukaj ni kakšnih posebnih problemov. Res pa se je treba odločiti, kdaj želimo, da bo ta sistem operativen in to je pomembna odločitev. In naj dodam še zadnji element. Kot rečeno prej, tukaj govorimo o naših lastnih virih. Pri ITER-ju tako ni. To je program, kjer sodelujemo z drugimi državami v svetu, kjer imajo predvsem prispevke v naravi. Eh, Galileo pa je investicija v, naša lastna, v naše lastne vire in na to moramo torej gledati drugače. In tukaj ne gre za dodatna sredstva v 7 ali 8 okvirnem programu. Tukaj ne gre za raziskave in razvoj, temveč gre za operativno financiranje sistema. Potem še nekaj manjših vprašanj. Vprašanje gospoda Odija glede konkurenčnosti ali komplementarnosti s sistemom GPS. O tem smo z američani že govorili pred nekaj leti in oni so gladko rekli ne. Američani ne želijo skupnega sistema z nami, še posebej zato, vsaj mi tako razumemo, eh, ker je njihov primarni krok uporabnikov za GPS eh, vojaški in zato želijo proste roke pri izvajanju eh, sprememb na sistemu in to se zdaj dogaja, ker imajo težave z. Eh, dostopanjem do podatkov GPS v Afganistanu in zato stvari zdaj spreminjajo, da jim bo to šlo bolje od rok. In tukaj hočejo avtonomijo, tako da mi si ne znamo predstavljati skupnega sistema z njimi na, na platformi GPS. Eh, seveda bomo skušali zagotoviti kompatibilnost in interoperabilnost sistemov in kot rečen, eh, ena od ravni storitev GPS in Galileo bo popolnoma komplementarna uh, sončni iz, izbruhi na, na, na površini Sonca niso problem samo za uh, Galileo GPS, ampak je to problematično za celo vrsto uh, informacijskih sistemov tudi na Zemlji. V zadnjih letih je bilo to neproblematično za sistem GPS in zato predpostavljamo, da bomo tudi mi to lahko uspešno prebrodili tudi uh, pri Galileju. In eh, še zadnje vprašanje, mislim, da vprašanje Kitajske. Res je in še naprej ostaja dejstvo in gospa Hall je to povedala. Eh, kitajska ljudska armada je tista, ki drži roko nad projektom. Z njimi je težko o tem sploh kakorkoli govoriti, ampak zdaj smo dobili odgovor kitajskega premijeja in vtis imamo, da se stvari vendarle izboljšujejo. Toliko z moje strani, gospod predsednik. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Veliko novih podatkov smo dobili z vaše strani. Hvala tudi za jasen odgovor, kar zadeva stroške izstrelitve oziroma lansiranja. Tudi to je zanimivo. Eh, če bi nam kdo drug izvajal te storitve, bi lahko stroške znižali tako da bo to verjetno lansiralo tudi nadaljno razpravo. Tako, hvala lepa, s tem zaključujemo s to točko na dnevnem redu in prehajamo na glasovanje. Gut. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmung auf. Tako, predlagam, da začnemo z glasovanjem, če se strinjate. Upam, da imate vsi s seboj svoje glasovalne kartice. Če ne, smola. Torej, prvo glasovanje sprejetje statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo. O tem smo govorili že oktobra 2009 in smo sprejeli odločitev tukaj v odboru. In zato bomo tukaj po poenostavljenem postopku sprejeli odločitev. Ste pripravljeni ali imate še kakšne težave tamle? Lažje bo, če se usedete. Bo tudi glasovanje lažje potekalo. Torej, tukaj glasujemo zgolj o zakonodajni resoluciji in sicer glasujemo elektronsko, prosim. Glasujte. Oh, ja, vprašanje, težave. Je v redu? Torej, glasujemo, prosim. Ne dela. Trije predstavniki Evropske ljudske stranke preveč. Tako. Pri socialistih pa naprave ne delujejo. Kaj ne zdaj? Ne? Poskusite za eno drugo napravo. Kaj vse tam? A cela leva stran ne deluje. Na levici stvari ne funkcionirajo, ne? Ni elektrike. Also 48 Karten sind drin. Torej, 48 kartic je bojda ustavljenih, tako da ne vem, v čem je problem. To mora funkcionirati, morda samo ne vidite. Poskusimo vseeno. Verjetno ni nič kaj hudega. Torej, za konec glasovanja, tako da vidimo, kaj se dogaja. Torej, 43 danih glasov, 43 za en proti sprejeta. Mislim, da bo dovolj. A, še dva, še dva glasova za, 46. Torej bomo dodali še glasove socialistov, to je pomembno, kajti vsi v Evropi Seveda hočemo točno vedeti, kako smo zdaj glasovali. Tako, naslednje je poročilo Sosa Wagner. Tukaj imamo manjši problem, uh, ampak mislim, da vseeno lahko kar začnemo. Začeli bomo s kompromisnim predlogom 1. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis. Oziroma, amandma 12. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis njema dva dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeta. 20 za, proti, vzdržani, sprejeta. 21 za, proti, vzdržani, sprejeta. 22 za, proti, vzdržani, sprejeta. 23 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amandma gospoda Groteja. Imate to v pisni obliki, kdo je za? Proti? Zdržanje sprejeto. Kompromisni amandma 3 za? Proti? Zdržanje sprejeto. 30 za? Proti? Zdržanje sprejeto. Kompromisni amandma 4 za? Proti? Zdržanje sprejeto. Petintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. Šestintrideset za, proti, vzdržani sprejeto. Sedemintrideset, PC ena, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, stržani, sprejeto. 38 za, proti, stržani, sprejeto. 39 za, proti, stržani, sprejeto. 37 za, proti, stržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, oziroma v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto, sprejeto. 45 za, proti, držani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto tudi sprejeto. 51 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, zdržani, sprejeto. 54 za, za, proti. 是吧，领导？ 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 60 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani sprejeto. 66 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, 57, pardon, eh, proti, še enkrat proti, vzdržani, sprejet, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave. Amadma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 1 za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa mnenja ostalih odborov. Kult 1 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma kult 4 za, proti držanje sprejeto. 5 za, proti držanje sprejeto. 6 za, proti držanje sprejeto. 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržanje sprejeto, 16 za proti vzdržanje sprejeto, 18 za proti vzdržanje sprejeto, 19 za proti vzdržanje sprejeto, 20 za proti vzdržanje sprejeto in 22 za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa mnenje odbora Imko. Amandma 1 za, proti, zdržani sprejeto. 2 za, proti, zdržani sprejeto. 4 za, proti, zdržani sprejeto. 8 za, proti, zdržani sprejeto. 9 za, proti, zdržani sprejeto. Odbor Juri, amandma 3 za proti, vzdržani sprejeta, 7 za, proti, vzdržani tudi sprejeta. Juri 11, a ne, o tem ne razpravljamo, tukaj je bilo nekaj različnih mnen, poročevalec je mnenja, da je zadeva rešena, tako da amandma Juri 12 za, proti, vzdržani sprejeto, 13 za, proti, proti vzdržanje sprejeto. Libe 1 za proti vzdržanje sprejeto. Libe 2 za proti vzdržanje sprejeto. 3 za proti vzdržanje sprejeto. 5 za proti vzdržanje sprejeto. In še končno glasovanje. In sicer elektronsko, prosim poskusimo še enkrat. Glasujemo. En EPP zu viel. Tri je preveč pri EPP-ju. Dobro, zdaj je v redu. Pri socialisti nimajo elektrike, nimajo energije. Dobro, bom nehal. Torej, konec glasovanja. 45 oddanih glasov. plus še socialisti. Dobro, hvala lepa. Tako, prehajamo na naslednjo točko. A, čestitke mimo grede. Poročilo Kalas, oziroma Cukalas, pardon. Tudi tu imate že vse gradivo. Kompromis 1 za proti držani sprejeto. Kompromis 2 za proti. Stržani sprejeto. Amandma 16 za proti vzdržani sprejeto. 18 za proti vzdržani sprejeto. 19 za proti vzdržani sprejeto. 20 v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za, proti, stržani, zavrnjeno, 21 za, a ne, ta je bil umaknjen, 22 za, proti, stržani, sprejetjo, 23 za, proti, stržani, sprejeto, 24 za, proti, stržani, sprejeto, sprejeto. 26 za, proti, zdržani. Sprejeto, kompromis 3 za, proti, zdržani. Sprejeto. 30 za, proti, zdržani. Sprejeto. 31 za, proti, zdržani. Sprejeto. 32 za, proti, zdržani. Sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto soglasno vzdržani sprejeto. 41 za. Z ustnim odmajem mimo grede proti. Vzdržani sprejeto. 42 v dveh delih. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani tudi sprejeto. 43 za proti vzdržani sprejeto sprejeto 44 za, proti vzdržani sprejeto 45 za, proti vzdržani sprejeto 46 za, proti vzdržani sprejeto 47 za, proti vzdržani sprejeto 47 za, proti vzdržani sprejeto kompromisni amadma 5 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 1 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 3 proti, vzdržanje sprejeto. Amadma 5 za, proti, vzdržanje sprejeto vzdržani sprejeto, šest za proti vzdržani sprejeto, sedem za proti vzdržani sprejeto, osem za proti vzdržani zavrnjeno, devet za proti vzdržani sprejeto in še končno glasovanje. Prosim, oddajte svoj glas. en glas EPP preveč, dva preveč, vedno več vas je. In rezultat je jasen. Seveda dodali bomo še 8 ali 10 glasov strani socialistov, torej čestitke in eh, poročilo s tem sprejeto. Hvala lepa. S tem smo zaključili z glasovanjem za danes. Hvala vsem. Čestitke tudi vsem kolegom in kolegicam. Nadaljujemo z mnenjem o poenostavitev izvajanja raziskovalnih okvirnih programov. Prvi ima besedo gospod Karvaljo, izvolite. Thank you very much, President, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Raziskovalna skupnost zahteva poenostavitev postopkov in pravil in tudi poenostavitev finančne odgovornosti in zahtev v zvezi s tem. Nedavno se je 9000 raziskovalcev podpisalo pod peticijo, v kateri zahtevajo poenostavitev strukture za financiranje raziskav. Z drugim besedami, veliko zahtev je po izboljšanju in poenostavitvi raziskovalnih programov in administraciji. Naše delo je zaradi tega zelo nojno. To poročilo prihaja ob pravem času, kajti sedaj bomo začeli umestni pregled sedmega okvirnega programa in začeli pripravljeno delo na osmi okvirni program. Naše poročilo bo zagotovilo trden temelj, na podlagi katerega bomo delali naprej. Danes želim omeniti tri glavna. Glavne dele poročila. Prvič, komisija drugič priporočila v zvezi z delovno skupino ITRE v zvezi z izvajanjem sedmega okvirnega programa in podala bom tudi predloge, ki po moje predstavljajo bistvo tega, kako bi lahko poenostavili raziskovalne programe. Poročilo komisije. Cenimo prizadevanja Evropske komisije za to, da bi rešili upravna bremena, s katerimi se soočajo udeleženci raziskovalnih programov. Prav tako pozdravljamo njihovo delo na področju poenostavljanja in predstavili so resen načrt za reševanje večjih vprašanj. Poročilo komisije je dobro oblikovano, omogoča še zlasti oblikovanje prednostnih nalog in jasno določa postopni pristop k za reševanje teh problemov. Na kratko, tri ravni so poenostavljanja. Prvič, poenostavitev v okviru pravil. Drugič, da bi prilagodili pravila glede na trenutni sistem, ki temelji na stroških. In tretjič, možna poenostavitev v prihodnosti. To vključuje bolj radikalne pregled in preoblikovanje pravil. Glavne kritike so naslednje. različni vidiki, odnos, sprememb v zvezi z pravili udeležbe in tako naprej, to ni jasno. Naj razložim, nekateri ukrepi, ki jih predlaga komisija, zahtevajo spremembe finančne uredbe, druga pa zahtevajo spremembe pravil do udeležbe. Nekatera zahtevajo oboje in nekatera pravila po drugi strani pa ne zahtevajo nobenih sprememb. Drug pomislek. Zelo me skrbi povezava med financiranjem in rezultati, kar predlaga komisija. Cenim odprtost Evropske komisije, da bi ponovno razmislili o pravilih za raziskovalne programe, vendar mislim, da bi morali spremembe upoštevati previdno, pri tem pa upoštevati tudi upravne pomisleke, ampak tudi kakovost raziskav samih. Skrbi me, da bo možnost financiranja na podlagi rezultatov vodila v manj tveganje, manj tvegane raziskave in slabše rezultate. Potrebujemo več inovacij v Evropi, vendar raziskave morajo biti ustrezno oblikovane. Brez odličnosti v raziskavah ne bomo dobili inovativnosti. Če si podrobneje ogledamo predloge komisije, spremembe v okviru obstoječih pravil. Torej, podpiram vključevanje štipendij in ocenjevanje predlogov v okviru enotnega sistema informacijske tehnologije. Želim si, da bi si komisija priskrbela enotno tolmačenje teh pravil v vseh programih. Če želimo optimizirati strukturo, komisija predlaga splošnejšo uporabo predlogov v dveh stopnjah. Predlaganje oziroma predložitev v dveh stopnjah bi bila boljša, po drugi strani pa bi to lahko podaljšalo dolžino in zapletenost postopkov. Zato je treba ta postopek optimizirati. Predlagam, da bi si ogledali prihodnje tehnologije v okviru odprte scheme. To bi lahko bil dober primer če zmanjšamo velikost upravnih bremen, bi to bilo vedno dobro in to bi pripomoglo k poenostavitvi. Večja uporaba bonusov bi bila prav tako boljša, ampak tega ne bi smeli uporabljati kar nasplošno, kajti to bi pomenilo, da bi morali zgodnje faze raziskav financirati strani same. To bi pa vključevalo raziskovalne centre in MSP-je, ki pa se zanašajo na zunanje financiranje za izvajanje svojih raziskav. Druga možnost, da bi prilagodili pravila v okviru trenutnega sistema. Podpiram predlog, da bi sprejeli običajne računovodske standarde, še posebej kar zadeva poprečne stroške s tem, da bi imel vsak udeleženec možnost, da se odloči za izbiro metodologije. Svobodna izbira je pomemben element. Podpiram zamisel, da bi iste stopne financiranja uporabili v vseh schemah financiranja. Vendar Mislim, da bi morali imeti različne metode izračunavanja za univerze in raziskovalne institucije, kaj ti stroški so drugačni. Predlog, da bi odstranili obveznost za ponovno pridobitev financiranja, ki smo ga že oddali, mislim, da je dober, ampak predlog, da bi pavšalne zneske uporabili za osebne stroške, je takšen, da ga moramo še preučiti. Komisija predlaga, da bi odstranili zahtevo za države članice, da zagotovi mnenja o svojih odločitvah, tudi to moramo še naprej preučiti. Po mojem je zelo pomembno, da imajo države članice, možnost pregleda in preučitve. In tudi etičnega pregleda ne smemo odstraniti. In tretja možnost, to so bolj radikalne spremembe. Naj na kratko predstavim tri možnosti. Prva možnost, projekti oziroma pašalne vsote, namenjene specifičnim projektom, ki temeljijo na rezultatih. To bi poenostavilo računovodstvo, ampak zahtevalo veliko pogajanj in merjenje dejanskih rezultatov, glede na to, kaj je pričakovano. Koncept najboljšega, najboljših prizadevanj je nekoliko nejasen. Druga možnost. Vnaprej določene paušalne vsote. To bi uvedlo dodaten element konkurence in to je dobro, vendar ta pristop bi morda spodbujal niže stopne financiranja. In to bi lahko spodbujalo tudi prekomerne obljube strani konzorcijev. Še ena nevarnost je, da bodo konzorciji potem izvajali projekte, kajti oni so sposobni zagotoviti visoke stopne sofinanciranja poleg pavšalnih, pavšalnih usod in to bi izključilo določene univerze in manj srednje podjetja. Tretja možnost je najbolj modra in najbolj zmanjša upravno breme. To predlaga tudi Evropski raziskovalni svet ampak pri določenih projektih bi ta možnost prišla v poštev, če bi vsak partner bil odgovoren za svoje naloge. V, okviri, v okviru te možnosti bi novi akteri imeli težave pri vstopu v financiranje in programe financiranja. Dobro, toliko sem imela povedati v zvezi s poročilom komisije. Kar pa zadeva trenutno delo. Opozoriti vas moram na delovno skupino na ravni ITRE, ki je že pripravila številna priporočila. In v svojem poročilu bom prav gotovo to upoštevala. Če upoštevamo te pomisleke, potem jih bom vključila v poročilo. Namesto da bi sprejeli pristop na podlagi rezultatov, potem sama predlagam financiranje na podlagi znanosti. Temeljiti bi pa to moralo na pregledu partnerjev. Razvoji na znanstvenem področju so takšni, da zahtevajo poenostavitve. Evropski parlament mora podati razrešnico čim prej, zato da zagotovimo poenostavitev. Tretjič. Za vsak ukrep je treba povedati, ali je zato potrebna kakršnakoli sprememba v uredbi ali v pravilih. Usklajevanje pravil in postopkov v vseh mehanizmih je zelo dobrodošlo. Izvajanje pravil preko vseh generalnih direktoratov komisij in agencij ter tako naprej. To bi morali izvesti skladno. Ampak imeti bi morali različna pravila za raziskovalne centre ter univerze in za industrijo ter MSP. Poenostavitev finančne odgovornosti in zahtev v zvezi s tem je takšna, da potrebujemo boljši pristop pri financiranju. Sprejemanje običajnih računovodskih praks je nujno. Sprejeti je treba tudi certifikate revizij, ki jih predstavijo nacionalne oblasti. Izboljšati je treba dostop do programov in podporo uporabnikov z boljšimi orodji IT. Izboljšati moramo pa tudi orodja za vse projektne vodje, za projekte EU. In ti morajo vedno ostati isti. Hitreje moramo izvajati projekte, boljše so časovnice, zgodni dostop do osnutkov programov in hitrejši dostop do finančnih sredstev. Vse to je nojno potrebno. Če sklenem evropske raziskovalne programe mora voditi duh zaupanja v znanstveni in poslovni skupnosti in v njihove sposobnosti inoviranja. Boljše mora biti ravnoteže med zaupanjem in nadzorom in tudi boljše obravnavanje tveganj. Ob tem pa moramo zagotoviti finančno upravljanje. Potrebujemo novo kulturo evalvacije, ki bo temeljila na zaupanju. Kajti Evropa mora biti aktivno delovno mesto za raziskovalce in podjetja. Veselim se že prispevkov vseh kolegov. Hvala. Äh, Hvala lepa. Prvi kolegi so se že javili k besedi. Najprej gospa Kotera Skortines. Hvala, gospod predsednik. Čestitati želim kolegici, ona razume podrobnosti, ona se spozna na raziskave in raziskovanje in ve tudi, da so lahko spremembe na tem področju ali dobre ali slabe. In to sem povedala tudi komisarju zadnjič. imamo lahko enake instrumente v glasbeni skupini, potem pa zamenjamo samo kitaro ali bas in glasba je povsem drugačna. Morda ne bi uvedli toliko zmede, če bi zamenjali pristojnosti komisije tukaj. Seveda, preglednost je potrebna pri tem, ampak skrbi me, da bi ne glede na priporočila gospe Karvaljo, lahko dosegli drugačne rezultate. Ključno se predloge v zvezi z manjšimi projekti. Komisijo zgleda, da zanimajo veliki projekti, ki vključujejo 20 ali 25 univerz, ki so vredni 5 ali 6 milijonov evrov. Rezultati pa so običajno zelo neimpresivni. Želimo si, da bi raziskave bile prisotne tudi v tisku. Vendar prizadevati se moramo za manjše projekte. Komisija ne bi smela sprejemati teh odločitev sama, kajti primankuje nam raziskovalcev, primankuje pa tudi jasnosti in preglednosti pri tem. Veliko projektov štipendije vključuje v ceno in tega v Španiji naprimer ne počnemo. Tehniki na srednji ravni in usposabljanje v različnih sektorjih v Združenih državah Amerike, naprimer, je takšno, da rezultati niso vedno najboljši. Zdravniki in medicinsko osebje, naprimer, se pogosto usposablja tako, da se usposabljajo za raziskave. To je torej del procesa v raziskovalni verigi. Več pomena moramo dati štipendijam, manjšim projektom in imeti moramo tudi domišljijo in spoznati moramo, da nikoli ni mogoče predvideti, kam nas bodo raziskave popeljale. Če vemo, kam nas bodo raziskave peljale, potem ne bomo prišli nikamor. Gospod Tukakis. Gospod Tukakis. Hvala lepa, gospod predsednik. Izkušnje gospe Karvaljo, tako se mi zdi, nam potrjujejo, da bomo dejansko na podlagi njenega dela dobili dobre rezultate. imam nekaj kratkih pripomb in povedati želim, da sem prepričan o možnosti in v sposobnost Evropske unije za to, da poenostavi te postopke. Upravljanje in vprašanje socialne odgovornosti, družbene odgovornosti, pa tudi zaveza k odličnosti je zelo pomembna, pri tem pa seveda neprestano posodabljamo metode raziskovanja v Evropi. V Evropi si domnevamo, da nekaj smo in realnost je takšna, da nismo na prvem mestu v raziskavah na svetu. V najboljšem primeru smo drugi in mislim, da bi to morali izboljšati ta prepričanja bi nas morala voditi do bolj odločnih ukrepov, kar zadeva poenostavljanje postopkov. Teh več polarnih sistemov ne bi smeli več imeti. Imeti bi morali štiri ali pet glavnih načel, ki bi nas vodila do leta 2020. Šele tako bomo spet svoj kontinent lahko prevzeli v svoje roke. Ta zamisel o upravljanju, nova digitalna agenda, združevanje telekomunikacij in tako naprej. To bi morala biti agenda Evrope, delovni program Evrope. Zelo zadovoljen sem s gospodom Karvaljem in mislim, da upravlja izjemno dobro delo. Gospod Odi. Merci, Monsieur le Président. Et mes premiers mots seront pour euh, féliciter notre collègue pour l'immense. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim kolegici za izjemno opravljeno delo, ki ga je opravila pri obravnavanju tega zapletenega vprašanja. Že vsaj dve ali tri leta obravnavamo in preučujemo raziskovalne centre in raziskovalne rezultati so, da nam oni govorijo, da je sistem pregledov komisije preveč strok. Želimo, da bi komisija poenostavila to vprašanje, to je zelo dobro in to pozdravljam. Komisiji se želim zahvaliti za ta korak naprej, ampak po drugi strani moramo zagotoviti ustrezno upravljanje z javnimi sredstvi, ob enem pa moramo poenostaviti področja, s katerimi se uredno ukvarjate želimo opozoriti na več pogledov. Kar zadeva časovnico, ne vem, ali mi sekretarijat lahko na to odgovori, ampak ko bomo zaključili s poročilom na lasno pobudo, kako bodo naši predlogi vključeni v finančno uredbo, ki jo odbor za proračun oziroma za nadzor proračuna prav tako predeluje. Skrbi me naslednje finančna uredba bo že reformirana, reforma bo že končana, naše poročilo pa bo še vedno na stopni odbora. Zanima me, kako lahko svojo časovnico v našem odboru uskladimo s časovnico odbora Kokobu. Ne glede na to, pa ima Kokobu pravico, da poda mnenje v zvezi s tem poročilom. Vsi vemo, kaj se je zgodilo, ko mnenje odbora Libe ni prišlo pravočasno in zato ga nismo mogli upoštevati. Zato mislim, da moramo uskladiti svoje delo z njimi in jasno mora biti, kakšno je stališče Evropskega parlamenta v zvezi s tem. To je vprašanje logistike, če lahko tako rečem. Sedaj pa vsebinska vprašanja. Sem član odbora za nadzor proračuna in gospod Karvaljo želimo pozoriti na vprašanje goljofi. V sporočilu komisije je tudi omemba na težave pri revizijah in goljufijah. Težko mi je razložiti razliko med napakami in goljufijami. Veliko težav je z napakami in to je povezano s tem, da so pravila preveč zapletena. Če poenostavimo pravila, bo napak manj, ampak to ni goljufija. Vedeti moramo, da goljufi ne delajo napak. Goljufije in napake so različne stvari. Mislim, da je škoda, da je v dokumentu komisije prišlo do zmede z goljufijami. Olaf je sprejel zelo strogo stališče v zvezi z napakami raziskovalcev in kazenski postopki tečejo proti raziskovalcem, ki so v veliki meri in večkrat neupravičeni. To daje Evropsko unijo zelo slabo luč. Vlogo, ki bi jo mi morali imeti, je, da sprememo določeno kvoto napak, omenjajo 2 odstotka, potem pa moramo preučiti, kako bi lahko preučili oziroma poenostavili pravila, vendar ne smemo tolerirati goljofi. Torej, goljofi in napak ne smemo združevati v isto kategorijo. Komisiji postavljam naslednje vprašanje. To pa velja tudi za poročevalko. Kaj bomo storili z prejšnjimi stanji? Še vedno je določeno število vprašanj, ki niso rešena. Najti moramo način, da pošljemo politično sporočilo za to, da bodo vsi prejšnji spori razrešeni, ne da bi jih bilo treba predložiti Evropskemu sodišču. Napake moramo odpraviti in doseči neke vrste rešitev teh problemov. Ne smemo se znajti pred Evropskim sodiščem, če lahko probleme rešimo tukaj v Bruslju. Hvala. Hvala balčytis. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai didžiulį. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalki za njeno delo in za, za misli, ki so bile danes predstavljene. Ne bom povedal nič novega, če bom rekel, da je enotni evropski raziskovalni prostor nekaj, kar še ne deluje tako, kot smo si vsi predstavljali. Nekateri kolegi so že pred leti razpravljali o tem, mi novi poslanci v Evropskem parlamentu pa smo tudi na določen način strokovnjaki, kajti smo v stiku z našimi strokovnjaki v naših državah članicah. Pa še zamisli o poenostavitvi postopkov in eh, reševanje trenutnih težav se mi zdijo dobre. Od tega bo odvisna tudi prihodnja perspektiva EU. Prav tako bomo tako lažje našli izhod iz trenutne gospodarske in finančne krize. raziskave in inovacije pri nas ne delujejo tako, kot bi si želeli, zaostajamo in to lahko dokažemo tudi z različnimi številkami. Poročevalka je to že omenila. Na nekaterih področjih potrebujemo reforme. predlagati pa moramo takšne rešitve, ki bodo transparentne in ki bodo zagotavljale tudi določen nadzor. Zato predloge komisije danes vsi niso spremljivi. Spregovoriti moramo tudi o infrastrukturnih projektih v državah članicah in o financiranju leteh. Največji infrastrukturni projekti so sedaj v starih državah, članicah in zato novejše države, članice EU ne morejo slediti znanstvenim raziskavam v takšni meri kot starejše države članice. To moramo spremeniti. Nadaljno vprašanje je zagotavljanje enakih možnosti za znanstvenike in raziskovalce v vseh državah članicah. Zauzemam se za to, da bi skušali vzpostaviti ravnovesje med eh, podajo vlog in izplačilom dotacij. Pa seveda tudi za računovodstvo. Hvala lepa. Eh, Eler? Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki, ne samo iz vljudnosti. Mislim, da je temo zelo dobro strukturirala in zajema vsa, vse različne vidike. Gospod Odi je podal dragoceno pripombo, namreč vprašanje, kako bomo združili ta postopek s celotnim proračunskim postopkom. Prvič v ITRE smo s to skupno delovno skupino sodelovali s kolegi, ki so v odboru za proračun in nadzor proračuna. Zelo pomembno pa bo, da ne bomo imeli samo tega zelo smiselnega pristopa gospe Karvalja, temveč, da bomo s tem nadarevali. Rad bi dal dve pripombi. Prvič. Zelo veliko govorimo o kvantitativnih in kvalitativnih vprašanjih, kar se poenostavitve tiče. Vendar pa v bistvu je vprašanje sledeče. Kam vse vodi? Mislim, da moramo premisliti, ali ne bi morda imeli tudi kvalitativnih in kvantitativnih ciljev. V primerjavi z mednarodno skupnostjo traja celoten postopek predolgo. In konec koncev moramo imeti tudi primerjalne kriterije. In mislim, da moramo imeti skupno splošno izjavo, kako bi dolžino postopka lahko skrajšali. Mislim, da moramo to storiti kakovostno, kvalitativno. In tako bi potem merili prizadevanja komisije. Sicer bomo pri naslednjem pregledu imeli težavo. Ne bomo vedeli točno, česa preverjamo pri poenostavitvi. In še ena pripomba, kar se MSP-ja vtiče. Mislim, da moramo v tem primeru ugotoviti, da so raziskave pri MSP-ju nekaj, kar se bolj orientira na rezultate. In to moramo pri poenostavitvi tudi upoštevati. Zdi se mi pomembno, da je poročevalka dejala, da je prav pri MSP-jih potrebno biti nekoliko bolj strpen, kar se tvegan tiče, kajti tukaj imamo veliko številk in v mednarodni primerjavi imamo predvsem nizko udeležbo MSP-jev v programu, kaže pa se tudi, da je program tak, da ne ustreza srednje velikim podjetjem ne ustreza tehnološkim zmožnostim MSP-jev. Vse skupaj traja več kot leto in to ni logično, kar se razvojnih in inovacijskih ciklusov teh podjetij tiče. Zato bi morali razmisliti o tem, ali ne bi cilje nekoliko zaustrili, kar se časovnih rokov tiče med podajo vloge in odobritvijo sredstev. Nasplošno pa bi rad dejal, da je poročilo resnično odlično strukturirano in rad bi poročevalki še enkrat čestitev, kajti na zelo moder, kolegijalen način je sprejela tudi rezultate naše skupne delovne skupine. In sedaj smo na popolnoma drugi poti, ko smo bili pri okvirnem programu 7. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za to pripombo. To je bil poskus, kjer nismo bili prepričani, ali bomo uspeli doseči rezultate v manjši skupini. Kolega Matijas. Obrigada, sem prezident, če imaš tam in gostarijo, daraš prva. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim čestitati gospe Karvalja za opravljeno delo, za njen pristop. Podala je zelo strnjen povzetek predlogov komisije. Od njeni sem pričakovala prav nič manj in resnično se osredotočila samo na ključne točke. Želim opozoriti na eno ali dve, več jih je že bilo omenjenih strani kolegov, ne bom govorila predolgo, še vedno imamo dovolj časa, da se poglobimo v vse vidike, ampak omeniti sem želela enega svojih največjih pomislekov v zvezi s programom poenostavitve. Vsi vemo, kako zelo je to pomembno. Nekateri od nas smo bili del skupnosti akademikov in raziskovalcev. Vemo, da ni možnosti, da bi nadaljevali s tem, s tem načinom, če ne bomo poenostavili raziskovalnega območja in raziskovalnega prostora. Nekaj se mi pa zdi zelo zaskrbljujoče. Prehod iz sistema, ki temelji na stroških, na sistem, ki temelji na rezultatih. Imam še več pomislekov, ampak ta se mi zdi glavne. To vprašanje moramo natančno pretehtati in imeti moramo tudi ustrezen sistem za to, kajti tega ne bo enostavno uvesti in prehod, ki je predlagan, ki se predlaga, bo zelo težaven. Sistem na podlagi rezultatov bi lahko bi lahko vplival tudi na identiteto sistema v Evropi. Prišlo bi lahko do više stopnje centralizacije, tega si pa ljudje morda ne želijo. Izhodišče za to, za ta prehod sistemov je zelo pomembno. Vem, da gospa Karvalijo tej točki namenja veliko pozornosti in jasno je, da na trenutno poenostavitev ne bo mogoča. Razen, če upoštevamo dejstvo, da so rezultati najpomembnejši, ne želimo uvajati več neenakosti v sistem. Vsi si želimo močnejši evropski sistem za raziskave, vendar želimo biti bolj konsistentni in to je eden mojih glavnih pomislekov v zvezi s predlogom komisije. Želim omeniti še eno stvar, gospod predsednik. Mislim, da je že jasno, da je pristop k večjim projektom in k večjim družbam zelo pomemben za komisijo, ampak to ne bo ustvarilo kohezije med različnimi raziskovalnimi območji v Evropi. In omeniti je treba še nekaj, o tem ne govorimo veliko, ampak to je zelo pomembno vprašanje. Namreč, v katero smer želimo, da bo evropski raziskovalni prostor šel? Mislim, da trenutno obstaja veliko, veliko neenakosti. Mislim, da smo začeli opuščati temeljne raziskave to pa sploh ni v skladu z evropsko raziskovalno tradicijo. To je bil vedno eden glavnih elementov evropskih raziskav in to je najboljši način za kohezivnost v Evropi. Mislim, da moram tukaj omeniti tudi evropski raziskovalni sistem, če se bomo sunkovito odločili proti temu. Mislim, da tako ne bomo sprejeli pravilne odločitve. Ali pa ta odločitev vsaj ni pravilna, če jo sprememo tako hitro. Če bomo to storili, se bomo odpovedali veliki in obsežni vlogi evropskih raziskav do sedaj. Evropski parlament in ta odbor se zelo posvečajo vprašanju poenostavitev in mislim, da to izvajamo ob pravem času. Še posebej, kar zadeva zamisel o vzpostavitvi delovne skupine. Moram povedati, da je to zelo pomembna odločitev in upam, da bomo lahko poskrbeli, da bomo svoje stališče lahko jasno izrazili. In upam, da bo poročilo gospe Karvaljo odlično in da bomo poskrbeli, da bodo naša mnenja upoštevana, kar zadeva evropski raziskovalni prostor. Hvala. Kolega, ko je radi kampus. Hvala lepa, gospod Di Campos. Por, in eh, e open... Hvala, gospod predsednik. To sploh ni formalnost, ampak gospe Karvaljo želim čestitati za opravljeno delo in za to, kako je predstavila svoje poročilo. To je bilo zelo razumljivo. mislim, da smo sedaj pripravili temelje, kar zadeva analizo vsaj. In mislim, da lahko jasno vidimo, kaj žene to reformo. In to je zelo korisno. Povedati pa moram, da se v veliki meri strinjam s poročevalko. Mislim, da moramo spremeniti sistem evalvacije, sistem ocenjevanja preiti moramo iz finančnega sistema na sistem partnerstva, ki temelji na zaupanju, kako temu pravimo. Drugače bomo ocenjevali samo proces, mi pa si želimo biti onkraj tega in upoštevati tudi rezultate. V preteklih letih smo znanstvene predloge ocenjevali tako, da smo jih predali zunanjim strokovnjakom. To je pomenilo, da smo bili nekako ločeni od znanstvenega postopka. Določeni problemi še obstajajo, ampak ne bo enostavno. Preučiti moramo razliko med velikimi in manjšimi projekti velikih projektov nimamo veliko v Evropi, ampak upoštevati moramo možnost izvajanja skromnejših projektov, ki bodo rezultate dali hitreje. Ogledati si moramo tudi geografske vire predlogov. Zamisel o konzorcijih je še vedno najboljši način za zagotovitev geografske raznolikosti. Tretjič, zadeti moramo ravnotežje med temeljnimi raziskavami in raziskavami inovacijami. Ne moremo reči le, da si želimo več inovacij, ker Evropa zaostaja za drugimi. Gospa Matijas je pravkar povedala, da se ne bi smeli odpovedati dolgi tradiciji na področju temeljnih raziskav. Prav tako se moramo naučiti lekcije iz preteklosti. Zelo veliko izkušenj imamo, Evropski raziskovalni svet je zelo pomemben in raziskovalci mu zaupajo. In tudi svet je zaupal raziskovalcem, ki so delali na podlagi odličnosti. Všeč mi je zamisel, da bi nadaljevali s tem delom in to razširili. Ampak ne bi smeli uporabljati samo tega, kajti tako bi geografsko skoncentrirali prizadevanja in to bi vplivalo tudi na geografski izvor kandidatov eden najboljših predlogov gospe Karvaljo je bil naslednji. Za vsako možnost, ki jo je predstavila, je predstavila tudi prednosti in slabosti. Pokazala je zelo odprt pristop in zelo uravnotežen pristop. Nobenega vprašanja torej ni, da bi si morali prizadevati za poenostavitev, prav tako pa ni nobenega dvoma, da je treba sprejeti dejstvo, da bodo prilagojeni projekti vodili v višjo stopnjo zapletenosti. Zapletenosti se ne bomo mogli odpovedati. Birokracija bo vedno obstajala, vedno bo treba sprejeti kompromis, kar zadeva ocenjevanje. Seveda lahko v trenutni sistem uvedemo zelo veliko poenostavitev. Hvala. Turmes. This is an important uh, file. To je zelo pomembna tema, pa tudi zelo težavna. Po eni strani mislim, da moramo poenostaviti, zato ker drugače bodo manjša podjetja in manjši raziskovalni instituti imeli težave. Mislim, da so se že odločili, da bodo manj in manj sodelovali pri evropskih projektih. Po drugi strani pa moramo nadzorovati in naše stališče zelenih je, da moramo stvari spremeniti. Če imamo projekte nekaj deset tisoč evrov in nekaj milijonov evrov, je potrebno razlikovati med njimi. To moramo doseči. Nisem presenečen, da je poročevalka upravila tako odlično delo kajti se dobro spozna na to tematiko in mi bomo temu sledili. Strinjamo se s poročevalko. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Del Castillo. Eh, eh, mm, Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi ponovila to, kar so moji predhodniki že dejali. Čestitam poročevalki za visoko kakovostno delo. Mislim, da moramo to resnično omeniti. Rada bi se pridružila temu, kar je dejal kolega Odi, glede proračunske problematike. rada pa bi izkoristila priložnost, da upozorim še na sledeče. Polovici mandata je tako, da bo raziskovalno področje imelo zelo veliko horizontalnih področji in to bodo področja, ki bodo zadevala tudi naš odbor. To je zelo kompaktno področje, kar se tiče sklepov, ki jih moramo sprejeti. Najprej bomo morali sprejeti zelo pomembno ličitev, osmi okvirni program. Predlog komisije bo prišel naslednje leto. Torej, imeli bomo tudi prvo poročilo o poenostavitvi, potem bomo imeli poročilo o mestnem pregledu, potem pa bomo imeli tudi poročilo, ki zadeva prednostne naloge Evropskega parlamenta s tem bomo morali začeti k malu in po poslovniku imamo delovni program, o katerem moramo odločati, potem pa imamo tudi pet zakonodajnih poročil, ki so povezana z okvirnim programom. Tako da imamo zelo kompakten svežen. Ukvarjamo se z vprašanjem, ki je bolj kot kdajkoli prej temeljnega pomena. Kajti, če si pogledamo razmere evropskega gospodarstva, potem moramo resnično danes sprejeti prave odločitve, kar se raziskav tiče. In glede na naše izkušnje v odboru do sedaj, in tudi če se ogledamo osnotek poročila gospe Karvaljo, bi morali storiti sledeče. Seveda bo razprava še trajala. Zagotoviti moramo, da bodo vsi v odboru vključeni v to skupina, ki se osredotoča na to. Zagotoviti pa moramo, da bo odbor, ki bo ustanovljen za poenostavitev, postal stalni odbor. Tako da se bomo lahko lotili vsega, kar bo vključeno v okvirni program. Da bomo vse ustrezno pripravili in da bo odbor dejaven. Seveda pa moramo poznati prednostne naloge komisije. Kdorkoli že bo v tem odboru, bo moral redno poročati poslancem v našem odboru. Ni potrebno imeti sestankov za razpravo o vsem tem, vendar pa na določen prožen način bo ta odbor nam posredoval rezultate. Dokument, ki ga imamo danes pred sabo, je zelo pomemben. Gre za dokument za razmislek. In potem bi naj vsi poslanci to takoj dobili. To bi naj posredoval sekretarjat. Vse nas to zanima, vendar pa specifični odbor je seveda omejen kar se tiče članstva. Tako da mislim, da je resnično bistvenega pomena, da si zadamo prednostne naloge in da smo venomer obveščeni, da smo na tekočem. Mislim, da mora ta dokument, ki smo ga dobili danes, biti razdaljen tudi vsem drugim kolegom. Da, s tem se strinjamo. Še dve javljenih besedi Pohiteti moramo v liste droj, prosim. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit geheel aan bij wat de vorige spreker. Hvala lepa. Gospod predsednik, rad bi se navezal na to, kar so dejali moji predhodniki glede postopka. Resnično smo slišali veliko novih zamisli glede poenostavitve, to je zelo dobro, to lahko spremem, vendar pa sledeča zadeva je tudi pomembna. Mislim, da smo videli tudi signale, da so podjetja enostavno opravila s tem, predvsem maj, manjša podjetja. To so jasni znaki in sedaj gre za poenostavitev. Mislim, da bi morali imeti več kontinuitete ali nam bo uspelo to še v tem mandatu ali bomo to preložili na leto 2014. Naj opozorim na to, da so uredbe za strukturne sklade bile že dvakrat spremenjene. In dejali smo, da še vedno obstaja nekaj točk, kjer bi si želeli izboljšav. In mislim, da bi morali tukaj biti hitrejši. Slišimo 2013, vendar pa jaz mislim, da bi to morali storiti sedaj. Predlog tri letne revizije finančnih uredb, to je zapisano. In načeloma je potrebno najprej razpravljati o določenih točkah v parlamentu. Dokument imamo, videli bomo, kako bo, gospa Karvaljo je spregovorila o sebinskih točkah, potem pa gre tudi za skupni proračun in za uporabo proračuna. To je tudi ključnega pomena. Še več nadzora in potem tudi več birokracije. In tudi težave, ki izhajajo iz tega. Tudi to moramo omeniti v kokobuju. Mislim, da tako rezultatov, želenih rezultatov ne bomo dosegli. Torej, vedeti moramo, kakšno je finančno načrtovanje in kam smo usmerjeni. Potem sva se pogovarjala s kolego Šaci Markakisem, da bi med skladi dosegli povezovanje. Mislim, da bi lahko tako dosegli sinergije in sredstva tudi povezali. Predlogi že obstajajo, in mislim, da je to pomembna zadeva. In za zaključek še sledeče. Gre za pet odstotkov raziskovalnega proračuna. Rad bi imel boljšo povezavo med eh, kriteriji in prednostnimi nalogami v državah članicah. Tako bi podjetjem olajšali delo da ne bi govorili kar tako, temveč da bi se ogledali, kaj počnejo države članice. Kolega Šacimarkakis, hvala lepa. Tudi sam bi rad čestital komisiji in še prav posebno poročevalki. Spoštovane kolegice in kolegi, to je zelo pomembna tema, pa tudi težavna. To smo že slišali. Pravka imamo z razmerami, kjer imamo vedno manj sredstev in Razprava se je začela po vsej Evropi. Zelo malo sredstev imamo na razpolago in če sedaj dovolimo, da bomo imeli nedosledno raziskovalno politiko, podporno politiko znotraj komisije, potem bomo imeli težave. Tega ne moremo več sprejemati, ne moremo več podpirati in zato sem vesel, da o tem govorimo že toliko pred naslednjim raziskovalnim okvirjem. Vemo, da smo tudi sami krivi kot parlament, da vedno znova ustvarjamo birokracijo, to je verjetno res in zato moramo sedaj zadeve spremeniti in zato so predlogi dobri. Ne gre pa samo za manj sredstev, gre tudi za to, da so evropski raziskovalni projekti vedno bolj nepregledni. Kateri so tisti? Ko nas kdo vpraša, kaj točno pa Evropa počne, pa lahko podamo takojšen odgovor Airbus, ITER, to je to. Ni jih veliko, teh velikih projektov, ko bi lahko bili ponosni na njih in mislim, da je to težava. Nimamo otipljivih projektov. In zato tudi ni več dodane vrednosti podpore raziskav z evropske ravni. Veliko kolegov sliši vprašanja iz držav članic izvoljenih okrajev, ki nas sprašujejo in nam pravijo, da nam to nič ne prinese. In zato moramo trenutni sedanji sistem spremeniti. Kolega Van Nistel je pravkar govoril o tem, borimo se za to, da bi ne samo pri podpori raziskavam, temveč tudi na drugih področjih, podpori regijam, strukturnim skladom, imeli enake pogoje. To bi naj bilo možno, to je samo tehnična težava in zato podpiram to, kar je navedeno po točkama 1 in 2, torej da znižamo, zmanjšamo birokracijo, to je tehnično možno storiti. In potem tretja zadeva, ta je bolj težavna. Tukaj gre za to, da bi naj podpirali raziskave, ki bodo bolj ciljno naravnane. In to je novo in zato sem slišal predvsem portugalske kolege, ki stavijo na temeljne raziskave in tako dajo pozitiven prizvok raziskavam. Saj tako lahko pokažemo, kako lahko s predlogi, ki jih ima komisija, s temi pavšalnimi vsotami, dosežemo dobre rezultate. Da, lahko morda tudi podeljujemo nagrade za določene projekte in Evropski razkojni svet zagotavlja, da je to možno storiti pri temeljnih raziskavah. In zato mislim, da moramo iti bolj v smeri ciljev in rezultatov. Potrebujemo spremembo paradigme, sedaj smo v zgodni fazi in mislim, da moramo priložnost izkoristiti. Sicer bomo izgubili strokovnjake in to je največja težava. Vedno manj prošen prihaja predvsem strani MSP-ov. Še dva, prosim na kratko, sicer bomo imeli težave. Kolega Macaros. Seveda budem skutočne stručni velmi. Hvala lepa, kratek bom. Zelo sem ponosen na opravljeno delo. Pomembno je, da lahko govorimo o tem. Rad bi se zahvalil poročevalki. Postopke moramo poenostaviti istočasno moramo govoriti o birokraciji, administraciji. Če pri okvirnem programu opazujemo administracijo, in to sem lahko počel kot raziskovalec na univerzi, je bilo vse precej zapleteno. Ta okvir moramo poenostaviti. Veliko raziskovalcev se je odeležilo, mnogo pa tudi ne, ker je bilo preveč birokratskih ovir. Naj povem sledeče. Ta poenostavitev je lahko za nas instrument za to, da bi okrepili nekatera področja raziskav. Tako bi lahko tudi pogoji financiranja bili veliko bolj privlačni za raziskovalce. Gre za podnebne projekte, nanotehnologijo, fuzijske procese, vse to bi lahko morda vključili v prihodne postopke. Hvala lepa. Uh, <clears throat> Gospa Ek. Uh. Hvala lepa. Gospod predsednik, to poročilo je izrednega pomena. Naj vas spomnim, da smo imeli alarmantne rezultate z mini predstavitve lani jeseni v tem odboru glede birokracije. In z dobro poročevalko, kot je gospa Karvaljo, bomo vključili tudi rezultate te predstavitve v poročilo. Prav tako smo imeli omizje španskega predsedstva z zelo dobrimi rezultati, ki si jih moramo tudi zabeležiti. In potem kombinacija pogajanj in razprav o raziskavah, ki jih imamo, zavedati se moramo v različnih skupinah, da se ogledamo različne proračunske postavke. Kajti, ko se ogledamo celotno postavko, lahko vidimo, da prihaja do zniževanja sredstev na nekaterih najbolj prioritetnih področjih za naš odbor, tako da moramo združiti razpravo o raziskavah tudi s tem, s proračunom. Hvala lepa. Hvala lepa, mislim, da je bila to pomembna razprava. Hvala tudi, da smo s to majhno delovno skupino začeli nekoliko drugače. Hvala lepa za dobre priprave. Prosim komisijo za razumevanje, seveda ste tukaj, da niste dobili besede. Danes se je šele začela razprava, tako da boste naslednjič dobili besedo. Sestanek je končan, takoj pa nadaljujemo sestankom koordinatorjem. Koordinator, prosim, da ostali zapustite dvorano. Hvala lepa.